Spoštovani kolegi, nimamo na voljo veliko časa za glasovanje in nekateri člani odbora morajo oditi na trialoge, tako da bodimo hitri. Okay. Okay, Dobro, sprejmimo dnevni red, če nišče ne ogovarja, je s tem dnevni red sprejet. Sedaj gremo lahko na edino vsebinsko točko, ki se nanaša na glasovanje o mestu za Evropskega javnega toživca. Včeraj smo imeli javno posvetovanje in no, dogovorili smo se, da bomo glasovali o kandidatih danes. Nakratko bom predstavil postopek glasovanja. Torej, kolegi, gre za postopek, ki smo ga dogovorili v skupini koordinatorjev danes. Upoštevali bomo 14. člen uredbe 2017-1939 Evropskega parlamenta in sveta, ki predvideva, da se Evropski javni toživec imenuje na podlagi dogovora za mandat, ki traja sedem let brez možnosti obnovitve. Prosim, da mi prisluhnete kako bo potekalo glasovanje. Kot veste, je predsednik Tajani 21. februarja v svojem dopisu prosil, da se oblikuje prednostni seznam kandidatov. Na današnjem sestanku koordinatorjev smo se odločili, da bomo glasovali tajno z oddajo glasu v pisni obliki. Tako da vam um, volilne lističe trenutno razdeljujemo. Glede na to, da ne moremo glasovati elektronsko, boste oddali glas tako, da mm, vržete svoje glasovalne eh, lističe v škatlo. Tako da bo potekalo tajno glasovanje v skladu s poslovnikom 180a in 181. Nako pa bomo izbrali dva, od 2 do 8 tistih, ki bodo preštevali glasove. To predvideva m, mm, člen poslovnika 180a. Gospa Saržentini in gospa Meceula sta se že javili, da bi preštevali glasovi glasove. Če še kdo javi, predlagam, da bi imeli tri. Očitno želijo vsi preštevati glasove. Sem mislil, da se nihče ne bo javil. Kako naj to storim? Mogoče naslepo? Dobro, gospa Mokovej, gospa Grapini. Dobro, imeli bomo štiri osebe, ki bodo preštevali glasove. Gospa Mokovej, gospa Grapini, gospa Mecola in gospa Sargentini. Prav, veliko sreče. Tako, kolegi, naj vas spomnim na imena mm, kandidatov po abecednem vrstnem redu. Jean-François Bonner, Laura Corduta Köveši in Andreas Ritter. In volilne lističe vam sedaj z imeni kandidatov razdeljuje dvoransko osebje. Ko boste glasovali lahko glasujete samo za enega kandidata. Samo za enega. In ime označite s križcem. Če izberete več kot enega kandidata, bo vaš listič eh, neveljaven. To pomeni, da bodo lističi z več kot, dvema, z več kot enim imenom neveljavni. Tako da ko ste izbrali ime, prosim, da posredujete svoje lističe uh, eh, sekretarjatu in uh, ali pa da jih uh, vržete v škatlo pred govorniškim odrom. Na to bomo lahko oblikovali prednostni seznam. Prešteli bomo vse veljavne glasovnice in uh, tako oblikovali prednostni seznam. Uh, Glasovali bodo lahko samo polnopravni člani odbora z izjemo um, tistih nadomestnih članov, ki so bili že vnaprej uh, sporočeni kot uh, poslanci, ki nadomeščajo stalnega člana odbora in imajo glasovalno plavico danes v skladu s členom 200 poslovnika. Ko bomo prešteli vse glasove, bom uh, poklical vsakega člana odbora po abecedi, začenši s primki na A, kar mi je moral sekretarjat zapisati, ker mi očitno ne zaupajo. Tako da, preden začnemo, me zanima, ali imate kakršnakoli vprašanja, kakšne pomisleke. Samo krajši odmor si bomo vzeli zaradi tega, ker je treba spremeniti seznam. tisti štirje, kjer boste preštevali glasove, boste glasovali na koncu. Gospa Sargentini bo tudi med njimi. Tako da te štiri osebe bodo glasovali na koncu. Just increase the tension. Krajši premor, tako da bo bolj napeto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 Tako, kolegi, bom začel po obecednem vrstnem redu. Tako da, ko bodo glasovali na mesti člani, pa ne bomo šli po um, ABCD. Gospod Ademov, ki ga nadomešča gospod Bušoj. Ste z nami? Se upravičujem, da so zadeve tako zelo dramatične. Martina Anderson. Martina je Martina z nami? Not here. Gerard Batten. Ne, Gerard Batten, ne. Heinz Becker, hvala Bogu, ste tu. Great moment. and uh, substituting for Monica. In uh, Monika Benjovo nadomešča gospod Popper. Gospod Popa. York. Potem Malin Bjork. Mihal Boni. Katerina Činiči. Katerina Činiči. in Daniela Daltona nadomešča. Gospod Demešalji oziroma gospod Demesmakar. Za gospoda Daltona. Rašido Dati nadomešča gospod Lavrijo. Gospod Diaz de Mera, ste z nami, ne? Frank Engel. Gospoda Diaz de Mere nišče ne nadomešča. oziroma se upravičujem, gospoda Diaz de Mero nadomešča gospa Gresle. My apologies. Se upravičujem. Gospod Lenars pa nadomešča Franka Engla. Gospod Omar že nadomešča Kornelijo Ernst. In gospa Agrapini nadomešča Tanjo Fajon, ampak eh, lahko vseeno glasujete sedaj, čeprav preštevate glasove. Laura Ferrara je ni, Raymond Finch ga tudi ni, Romeo Franz. Kinga Kingo Gal nadomešča gospod Murešen. Gospod pa Mikins pa nadomešča Ano Gomaš. Natalie Grisbeck. Silvi Gijom. Gospod da Hala Aho nadomešča gospod paket. Dobro, bom šel nekoliko počasneje. Se upravičujem drugim kolegom zaradi tega, ker tisti, ki oddajajo glasove, se morajo tudi podpisati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 Bryce Hortefew in Filiz uh, Husmenova. Je kolegica z nami, ne? Sophie Intveld. gospe Hjusmenove nisem poklical. Ah ne, vi preštevate glasove, tako da bi se nam morali pridružiti tule. Eva Žuli. Dietmar Köster. Wie ist es? do have used Minova. Oh, we have no change. Sorry, just to check. Um, Preverjamo. Majte, vi glasujete za gospo Huysmanovo? Nadomeščate? V redu.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 Gospoda Lopeza Aguilara nadomešča gospa Garcia Perez. And, uh, voting now. Monika Makovej, izvolite. No, but un unfortunately it's easier. Mislim, da je lažje, če kar glasujete. Gospa Valjen, ki nadomešča gospo Barbaro Matera. And Robert... Roberta Mecola. And replacing Louis... Gerard Depre, ki nadomešča Louis Michela.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 Manesar skupine LS, ki nadomešča gospo um, Mussolini. Kdo nadomešča gospo Mussolini? Skupine LS. A, gospod Marinescu. Tukaj je drugače zapisano. Se opravičujem, gospod Marinescu. Thank you, Mr. Marinescu um, and next replacing Joseph. Jozefa Nađa nadomešča gospod Olbricht. Gospoda Niedermüllerja nadomešča gospa Silifon Kaufmann. Is this Mrs. Hanna? Yes. Um, replacing it. Gospa Zona nadomešča gospoda Padarja. Mr. Uh, Payne. Gospod Pajne. Ga ni. Gospod Pavel nadomešča gospod Srajo Post. And then, uh, mm, Julius Argentini. Giancarlo Scotta. Je tu? Ne. Birgit Zippel. Branislav. Branislav Škripek. Vani. Čaba Šogor. Čaba Šogor. replacing um, Mr. Stanish. Gospoda Staniševa, nadomešča gospod Stanišesku. Helga, St Helga Stevens. Valdemar, Valdemar Tomaševski. Tom Gorejanov. And uh, Bodil Valero. Bodil Valero. Marie Christine Vergian. Harold. Harald Wilimski. Voigt. Udo Voigt. Gospoda Wadenholzerja nadomešča gospa Žudka Denar. Replacing Cecilia. Peter Ježek nadomešča gospod Cecilio Wikström. Christina Win Christina Wimberg. Thomas Tomasz Dechowski. and uh, Mr. Zilstra. Господин Зилстра. And uh, finally, colleagues, uh, one. Barbara Spinelli, Natomish Chamalin Bjork. Uh, In še sam moram glasovati. May I ask if all tellers have voted? Ste vsi preštevalci glasov tudi glasovali? Najlepša hvala vsem, ki ste prešteli glasove. Sedaj bomo prekinili sestanek zato, da lahko preštejemo vse glasove. Potem pa vas prosim, da se zopet vrnete na svoje mesta, ko bomo razglasili rezultate glasovanja. Colleagues, I, I, I guess you want to think how. To bo trajalo nekaj minut. Če želite ostati tukaj na svojem mestu, to seveda lahko storite, če ne, pa si lahko privoščite tudi krajši odmor. Um, Spoštovani kolegi, sedaj lahko razglasimo izid. V čast mi je, da lahko razglasimo izide. 50 poslancev je glasovalo, 49 glasovnic smo dobili, ena glasovnica je bila prazna. Jean-François Bonner je dobil 22 glasov, Laura Kodruta Koveši 26 glasov, Andres Ritter pa en glas. Sedaj bom sporočil konferenciji predsednikov naš izid glasovanja v odboru Libe in k temu priložil tudi pismo gospe Gresle. Na podlagi tega mandata iz konference predsednikov se bomo pogajali s svetom, da bi dosegli sporazum o Evropskem javnem tožilcu. Najlepša hvala. Naslednji sestanek bo 21. marca v Štrasburu.